četrtek, 3. februarja od 9. do 12.30. Dnevni red je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem zaključujem sejo.